kot dela. Pa še nekaj pomembnih obvestil. Naj vas eh, opozorim na primer gospe Mahmadija Šijani, ki je bila obsojena na smrt v Iranu. Danes smo prejeli informacije o tem, da je sicer zadeva sedaj v fazi pritožbe pri vrhovnem eh, sodišču, Eh, bila je tudi prebičana, eh, obravnavali so jo zaradi tega, ker je o njenem primeru spregovoril tudi tuji tisk. Mi seveda upamo, da bo ta primer eh, rešen pošteno in Evropski parlament je povedal svoje odlično mnenje, da smo proti takim kaznim, ne glede na to, za koga gre. Najlepša hvala za pozornost. Imamo tudi zapisnik eh, zasedanja za 8. julija. Eh, zanima me, ali